Dovolite mi, da začnemo. Liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Drage kolegice in kolegi, gospe in gospodje, me veseli, da ste v takšnem številu prišli na prvo delovno zasedanje v novem mandatu. Kakorkoli že, pa je to zasedanje za senčilo, zasenčila tragična sestrelitev civilnega letala nad Ukrajino, ki so umrli številni ljudje. O tem bom govorili tudi na sestanku koordinatorja, ampak najprej bi izrazil sožalje z druž družinami in prosim za minuto molka in da ostanemo v spomin žrtev. Dankeschön. Hvala lepa. Wir kommen dann zu unserer Tag S tem prehajamo na naš dnevni red in uh, seveda ste ga vsi lahko že videli. Zanima me, ali bi kdo želel ugovarjati dnevnemu redu, sicer velja za sprejetega. Prav tako imate pred sabo tudi zapisnik z prejšnje seje. In če tudi k temu ni kakšnih pripomb, tudi ta zapisnik velja za potrjenega, torej vidim, da ugovora ni. Potem naslednja točka so sklepi koordinatorjev. In prihodnje bomo te sklepe oblikovali pisno, jih imate jih eh, prej, torej vsi člani odbora bodo te sklepe dobili vnaprej, tako da bodo vsi z njimi seznanjeni, tako da bomo lahko vnaprej povedali, ali so sprejeti, ali bi jih želel kdo dopolniti. Danes pa je tako, da jih imate pred sabo in če do 15. ure imate kakšno pripombo, nam jo boste sporočili, če pa po 15. uri ne sprememo, oziroma do 15. ure ne sprememo nobenih uh, pripomb, se potem uh, sklene jo sklepi koordinator na popodanskem delu zasedanja, če se s tem seveda strinjate. Prav. Dobro. Sedaj bomo prišli na dokumente. Najprej paket dobrodošlice odbora za promet. Imamo namreč veliko novih članov, več kot polovica članov je novih. Na plenarnem zasedanju in tudi našem odboru je veliko novih članov, tako da si lahko sedaj ustvarijo naše, svoje mnenje o našem delu, so dobili paket dobrodošlice odbora za promet. Tako pa, da se bodo tudi sam, stari člani spomnili, kaj, so, kaj smo dosegli v zadnjih petih letih. Imajo tudi oni pred sabo poročilo o delu v zadnjem petletnem obdobju. Uh, in uh, potem imate pred sabo tudi darilce oziroma paket uh, z informacijami o delu generalnega direktorata MOV. Tudi gospod Kalas, predstavnik tega direktorata, bo nas obiskal danes popovdne in se bo predstavil tako starim kot novim članom odbora. Omenil bi še to, da uh, Evropska agencija za pomorsko varnost pripravi oziroma je pripravljala petletno strategijo, ki jo imate prav tako pred sabo in uh, obis, povabili so nas na obisk v Lizbono. O tem pa bomo govorili kdaj drugič. Torej, toliko formalnostih, sedaj pa prva točka na dnevnem redu. Zelo vesel sem, da imamo med sabo eh, gospoda Lupija, italijanskega ministra za promet in infrastrukturo. Italijansko, um, ehm, Italija je torej prezela predsedstvo Evropske unije. Gospod Lupi, dobrodošli med nami. Sedaj imate besedo, da boste predstavili prednostne naloge vašega predsedstva. Hvala lepa. Grazie, signor Presidente. Eh, Najlepša hvala, gospod predsednik. Prisrčno pozdravljam tudi vse kolege poslance, ki so prišli na sejo tega odbora. V veliko veselje mi je, krati pa čutim tudi veliko odgovornost, ko bom odboru predstavil prednosti italijanskega predsedstva na področju prometa. Italijansko predsedstvo Evropski uniji bo potekalo v ključnem trenutku za celotno Evropo. Veliko je izzivov, težav, veliko pa je tudi priložnosti in vsi imamo odgovornost, da zagotovimo pozitivno prihodnost prvi izziv, s katerim se srečujemo v Evropi, pa tudi v posameznih državah članicah, je popoln ponovn zagon gospodarstva po številnih letih recesije. Dolga kriza je povzročila razočaranje in nezaupanje, ki se je izkazalo tudi na zadnjih evropskih volitvah. Tisti, ki verjame v Evropo, mora pridobiti zaupanje in podporo evropskih državljanov. Zato je potrebno sprejeti ustrezno agendo, ki bo zagotovila trajnostno rast, stabilnost in kohezijo. Poleg tega, je potrebno obnoviti tudi odnos med evropskimi inštitucijami in pa med evropskimi inštitucijami in državami članicami. In to je tudi cilj eh, italijanskega predsedstva. Sestavili smo si ambiciozne cilje, ki jih želimo uresničiti z usklajevanjem med državami članicami. Rast in zaposlovanje, to sta ključni temi italijanskega predsedstva. To sta pomembna cilja. Hkrati pa je to tudi zaveza, ki jo mora sprejeti Evropska komisija skupaj z Evropskim parlamentom. Na ta način bomo lahko dokazali, da je Evropska unija velika priložnost za rast in za zaposlovanje, za kakovost življenja državljanov Evropske unije. Le na ta način bomo lahko pokazali, kako močan je sen, na katerem temelji Evropska unija. Struktura oziroma infrastruktura je ključnega pomena v tem pogledu. Tekom predsedovanja Italije Evropski uniji se bomo osredotočili na priložnost, ki jo lahko eh, predstavlja prometna infrastruktura v Evropski uniji. Na ta način lahko ukrepimo konkurenčnost eh, in zagotovimo tudi rast v Evropski uniji.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 immer bereit gewesen. Okay. Ah. No. Dobro. Ne samo v Italiji imamo tehnične probleme, očitno tudi tukaj. No, če že govorimo o infrastrukturi. Dejal sem, da morajo prometna omrežja v Evropski uniji prispevati k konkurenčnosti in da moramo spoštovati visoke standarde na področju varnosti in okolja. Politike morajo biti usklajene z politiko znižanja izpustov CO2 -ja v Evropski uniji. Poleg tega moramo zagotoviti boljše povezave za naše državljane. To moramo upoštevati pri načrtovanju omrežji in pri načrtovanju prometnih, uporabe prometnih sredstev. Prometna omrežja, eh, ki eh, potekajo znotraj eh, omrežja TEN, predstavljajo pomemben vodik pri zagotavljanju rasti bruto družbenega proizvoda, poleg tega pa so tudi ključen vidik za zagotovitev kohezije znotraj Evropske unije. Zato moramo poskrbeti za ulaganja v ključno umrežje, poleg tega pa moramo preseči tako imenovani paradoks javnih financ. V eh, finančnem obdobju 2014 do 2020 Bo Evropska unija, zahvaljujoč prizadevanju komisije, zagotovila 27,4 milijarde od 250 milijard evrov za ulaganja v omrežja TNT in v digitalno infrastrukturo. Preostalo, preostale sredstva pa morajo zagotoviti države članice, ki pa se srečujejo z velikimi težavami zaradi proračunskega primankljaja. Poleg tega dodatno razvoj zavira eh, tudi pakt stabilnosti in rasti. Zaradi tega eh, bo italijansko predsedstvo eh, tej temi posvetilo neformalno srečanje prometnih ministrov, ki bo v Milano 16. in 17. septembra želimo uspodbujati uporabo eh, javnih sredstev, pa tudi strukturnih skladov za obdobje 2014 do 2020 za financiranje čezmejnih projektov, eh, ki so pomembni na evropski ravni. Poleg tega se bomo ukvarjali tudi z temo upravljanja posameznih povezav znotraj omrežja TNT. Mislim, da moramo vlagati predvsem v inov, inovativne projekte. Pri tem pa moramo uporabljati tudi uh, inovativna sredstva, kot recimo fond Margarita ali pa uh, projektne obveznice. Vsa ta sredstva se še ne uporabljajo v zadostni meri. Poleg tega eh, tudi ni ustreznega izvajanja projektov, kot je recimo eh, projekt Eurovenjete. V osmih letih eh, so bile direktive eh, povezane z Eurovinjeto izvedene le v eni državi članici in sicer v Avstriji do 22. decembra 2014 naj bi bil sprejet eh, načrt eh, z natančnimi ukrepi za vsako eh, državo članico, tako da bomo presegli tehnične, operativne in upravne težave pri zagotavljanju učinkovitosti prometa in pri zagotavljanju uh, večstranskih prometnih storitev. Italijansko predsedstvo se želi osredotočiti predvsem na upravljanje in na sredstva za upravljanje prometnih omrežji. V postopku integracije pa je seveda potrebno izpolniti določene predpogoje. Najprej je potrebno izničiti razlike med eh, bolj razvitimi in manj razvitimi območji Evropske unije in zato si je potrebno prizadevati enako kot za gospodarsko rast potem je potrebno zmanjšati tudi število oskih grl, ki otežujejo povezave med državami članicami. Zagotoviti je potrebno tudi interoperabilnost eh, sistemov posameznih držav članic. Na ta način eh, bi lahko znižali eh, prometne stroške za 10 do 20 odstotkov. Poleg tega pa bi lahko stroške za uh, prometna sredstva znižali za 12, odst za 12 odstotkov na 8 odstotkov, če bi poskrbeli za boljšo logistiko. Na ta način bi privarčevali 180 milijard evrov. Zato pa seveda potrebujemo eh, kodeks, eh, ki se bo sredotočil na eh, ta semester, pa tudi na celoten sklic. Ta kodeks se mora osredotočiti na natančno določene cilje. Najprej je potrebno uskladiti časovnico v posameznih državah članicah. Zato uh, smo prosili tudi za ustrezno finančno podporo eh, za omrežja TENT v okviru gospodarskega in finančnega načrta. Potrebujemo namreč dovolj časa in pa sredstev za uresničitev eh, tega omrežja. Izziv ne predstavlja le načrtovanje, ampak tudi izvajanje. Drugi pomemben izziv je zagotovitev finančnih sredstev. Poleg finančnih sredstev Evropske unije je ključnega pomena tudi prospevek držav članic. Kako povezati ta sredstva, kako jih povezati z sredstvi, ki so namenjene za uresničitev eh, omrežja TNT, to je pomembno vprašanje. Poleg tega eh, pa je tukaj še tretji izjev povezava javnih in zasebnih sredstev z namenom uresničitve cilja. In ta cilj bomo lahko uresničili le, če bo zasebni sektor razumel, da imajo države članice načrt, eh, ki temeli eh, na vlaganjih, eh, ki bodo zagotovila tudi povračilo sredstev. Le na ta način bomo lahko resničili tudi eh, projekt, eh, ki smo se ga zastavili že pred kar nekaj časa, namreč govorim o projektnih obveznicah. S tem se bodo ukvarjali tudi ministri v Milanu. Ko bomo uresničili načrt Eh, omrežji v Evropski uniji, se bomo lahko eh, soočili tudi z drugimi prometnimi izzivi, eh, kot recimo v mestih. Mobilnost v mestih je Velik izziv pri tem je potrebno zagotoviti uporabo nove tehnologije, uporabiti je potrebno nova sredstva, ki bodo omogočila spoštovanje okolja, hkrati pa bodo zagotovila tudi hitrejši promet. Spoštovani poslanci, da bi okrepili konkurenčnost in pa zagotovili zaposlovanje v Evropski uniji, potrebujemo strukturne reforme tudi na področju eh, enotnega prometnega trga. Zato bo italijansko predsedstvo tekom svojega predsedovanja obravnavalo določene zakonodajne, eh, zakonodajne dokumente, eh, ki so še prav posebej pomembni za dosego tega cilja. Želimo okropiti učinkovitost in pa konkurenčnost. Evropski parlament je v preteklem sklicu predvsej prispeval k napredku na tem področju. Sprejeti bil namreč četrti svežen za železniški promet. Svet ministrov je definiral tehnične pogoje za ta eh, četrti svežen. Še naprej pa je odprto vprašanje upravljanja in pa eh, političen vidik tega svežnja. Tudi to je pomemben vidik, eh, ki ga je potrebno obravnavati z veliko pozornostjo v državah članicah. In tukaj ne smemo pozabiti tudi na javne storitve in sicer na lokalni in regionalni ravni. Italijansko predsedstvo bo sodelovalo z vsemi državami članicami, da eh, bi poskrbelo za pospešitev dela na tem področju. Želimo se osredotočiti predvsem na tri dosjeje, ki se nanašajo na tehnični vidik četrtega svežnja. Tukaj bomo nadaljevali z delom eh, grškega predsedstva in eh, se pogajali tudi z Evropskim parlamentom četrti svežen za železniški promet, eh, pa se mora soočiti eh, tudi z političnimi temami. Zato bomo začeli razpravo z državami, članici, z državami članicami, pa tudi z parlamentom in sicer z namenom definicije upravljanja eh, prometa, železniškega prometa in pa eh, z namenom razprave o tem političnem vidiku svežnja. Iz zgodovinskih, gospodarskih in socialnih razlogov eh, se bo potrebno osredotočiti tudi na različno situacijo v državah članicah in eh, na izvedbo strukturnih reform. Ko uh, bomo eh, poskrbeli eh, za ustrezne eh, železniške povezave, bomo izboljšali situacijo v Evropski uniji in okrepili tudi konkurenčnost Evropske unije. Na ta način bomo zagotovili kakovost storitev, ugodne cene, nizke stroške in pa storitve, ki bodo pregledne. Kar zadeva storitve v splošnem družbenem interesu, se italijansko predsedstvo zavozuje, da bo te teme obravnavalo na homogen način eh, na ravni Evropske unije. Tukaj eh, ne govorimo zgolj o tržnih storitvah, ampak tudi o eh, javnih storitvah. Le določene države članice so izpolnile svoje eh, zaveze eh, povezane eh, z javnimi storitvami, druge države članice na tem področju še predvsej zaostajajo. Zaradi tega bo potrebno razmisliti o liberalizaciji, pri čemer je seveda potrebno upoštevati občutljivost tega vprašanja in pa pomembno vlogo javnih storitev v vseh državah članicah. Italija ima že izkušnje z liberalizacijo, kakor tudi, z, kakor tudi druge države članice. Zato bomo skušali zagotoviti sistem uh, samoregulacije uh, evropskega trga. Osredotočili uh, se bomo na koherenten in učinkovit razvoj enotnega trga na področju železne, železniškega prometa. Uh, in poskrbeli za konstruktiven prispevek k javnim storitvam, kajte le na ta način bomo lahko zagotovili učinkovite storitve za naše eh, državljane. V okviru političnega vidika se bomo osredotočili predvsem na upravljanje. Prepričani smo, eh, da potrebujemo jasna pravila eh, znotraj evropskega ukvira za učinkovit železniški promet. Sedaj pa prehajam k eh, letalskemu prometu. Junija lani je Evropska komisija predstavila zakonodajni predlog glede enotnega evropskega neba. Potrebno je preseči eh, še določene ovire, ki izhajajo iz izvajanja zakonodajnih svežnjev, eh, ki so že v veljavi enotno evropsko nebo 2, eh, plus, eh, bi moralo vplivati na razvoj eh, industrije na tem področju. Evropska unija mora imeti dinamičen letalski promet, ki bo konkurenčen in ki se bo sposoben soočiti z izzivi, ki bodo izhajali iz povečanega popraševanja Eh, v prihodnih letih. Italija bo predlagala konstruktiven in vključujoč postopek in okrepili bomo cilje, eh, ki bodo pripomogli k izvajanju enotnega evropskega neba. Evropski parlament je k dosegi tega cilja že veliko prispeval, namreč člani. Eh, oziroma letos eh, marca je sprejel eh, spremembo besedila, eh, ki se nanaša na države članice in pa druge deležnike v tem projektu. Italijansko predsedstvo še želi ukvarjati z konkretnimi temami, iskati želimo kompromise. Eh, poleg tega bomo prispevali tudi k izvedbi eh, sistema eh, CESAR in pa k uresničitvi ciljev enotnega evropskega neba. Z, v zvezi s tem predvidevamo tudi poročilo o napredku, ki bi naj bilo predstavljeno 8. oktober in temu poročilu bo sledilo ministersko srečanje 6. in 7. novembra v Rimu. 3. decembra pa bo svet predstavil zaključke eh, tega srečanja v Rimu. Sedaj pa k eh, cestnemu prometu. Septembra bomo začeli z obravnavo nove direktive, eh, ki se nanaša na čezmejno izvajanje. S tem se bo začela ukvarjati delovna skupina sveta tako eh, da eh, bomo lahko spostavili tudi stik z Evropskim parlamentom in eh, proobčili možnosti, da v okviru trialoga dosežemo soglasje v prvem branju. Evropski parlament je 15. aprila 2014 sprejel svoje stališče na temo komercialnih vozil in sicer v prvem branju. Eh, in z pomočjo tega bomo skušali v okviru trialoga doseči sporazum eh, med inštitucijami. Sedaj pa k pomorskemu prometu in k eh, novi uredbi glede storitev v pristaniščih. Revizija omrežji TNT je omogočila temelje za novo usmoritev eh, pristaniške politike. Pri tem ima Evropska unija selektivno strategijo. Tako v Italiji, kakor tudi v Evropi bo eh, potrebno sprejeti odločitve glede eh, temeljnih prometnih eh, vozlov in pri tem je potrebno upoštevati logistične možnosti in pa zagotovitev čim večje učinkovitosti. Le na ta način bomo lahko posodobili prometno omrežje v Evropski uniji. Združiti moramo svoje moči da bi zagotovili večjo konkurenčnost in učinkovitost. Zato nameravamo predstaviti tudi predlog glede dostopa do eh, pristaniških storitev. Evropska komisija eh, je dejala, da lahko pristanišča predstavljajo pomembno eh, gonilo razvoja. Italijansko predsedstvo namerava nadaljevati eh, z izvajanjem predloga Evropske komisije, zagotoviti želimo bolj usklajena pravila med državami članicami, pri tem pa seveda želimo eh, upoštevati tudi specifične eh, lasnosti posameznih držav članic. Prepričani smo, da potrebujemo skupen eh, okvir eh, v Evropski uniji, da pa moramo pri tem seveda upoštevati eh, specifične lasnosti posameznih držav članic. Takšen okvir pa je pomemben zato, da bi se lahko izognili nelojalni konkurenci. Poleg tega eh, lahko ta sektor igra tudi pomembno strateško ulogo v Evropski uniji. Naš program se osredotoča na bolj trajnostn razvoj eh, prometnih omrežij. Ta prometna omrežja bodo lahko prispevala k eh, večji učinkovitosti, k rasti, eh, k razvoju. Evropski državljani bolj kot kdajkoli prej želijo rezultate. Evropska unija mora poskrbeti za večjo kakovost življenja evropskih državljanov. In to uh, mora biti tudi za nas najpomembnejši cilj. Najlepša hvala. Minister Lupi, Gospod minister Lupi, najlepša hvala za vašo predstavitev. Zdaj smo informirani in obveščeni o prednostnih nalogih uh, italijanskega predsedstva. Predlagal bi, da najprej damo besedo koordinatorju, ti bo imeli tri minute časa, potem bo gospod minister odgovoril na te prispevke, ostali pa bodo imeli potem še po dve minuti časa in potem bomo znova imeli um, priložnost za odgovore. Tako da začenjamo z gospodom Van der Kampom. Hvala, izvolite. Gospod predsedojoči, najlepša hvala. Sam želim lepo dobro jutro. Gospod Lupi, dobrodošli v Evropskem parlamentu. Politična skupina Evropske ljudske stranke se veseli dobrega sodelovanja z vami in pri nekaterih točkah bo to sodelovanje težko. Lahko pa danes ne morem ne omeniti katastrofe, ki se je dogodila prejšnji četrtek v Ukrajini. In mr, moje prvo vprašanje ministru je, ali se Evropski svet uh, za promet že pogovarja o tej katastrofi, kakšne bodo pobude sveta. Vem, da sem dokaj zgoden, ampak trpljenje žrtev in to, kar se je zgodilo, je neverjetno. In morda bo gospod minister lahko povedal že kaj tudi na to temo ta hip. Gospod predsedojoči, program italijanskega predsedstva je zaznamovan z veliko entuzijazma in močjo izvedbe. Ampak na nizozemskem pravimo, da od samih namer ne moreš živeti. Skratka, prizadevati se je treba za konkretne rezultate. In moje vprašanje ministru je še, kaj so sedaj že prvi dosežki. Prevzeli ste predsedovanje grš, od grških kolegov in ko sedaj pravite, da boste v drugi polovici leta izpeljali oziroma dosegli izpeljavo četrtega železniškega prometa, je seveda vprašanje, ki se stavlja, kako boste to dosegli. Ali so kakšni signali, da bo še pred božičem leta 2014, vsaj kar zadeva del upravljanja, to dejansko teklo tekoče? Tist to, kar smo slišali, je seveda zaznamovano z dobrimi namerami, ampak ali so tudi kakšna dejstva, ki kažejo to smer. Enako velja za svežen zračnega prometa in tudi seveda pogajanje o pristaniških storitvah. Tudi tukaj bi želeli več vedeti o časovnici, ki jo imate v mislih, zato da bi resnično dosegli izvedbo tega dosjeja. In potem tretja velika tema so seveda pristaniške storitve in uh, finančna preglednost pristanišč. Seveda ne dvomim v vaš. Uh, zagon, ampak potrebujemo več dejstev, da bomo videli, kje stojite in da bi videli, ali bomo dejansko dosegli napredek pri teh dosegih naslednjih šestih mesecih. Pa še en komentar, če smem, zasebna sredstva na področju koridorjev TNT so seveda prekrasna, ampak bodimo previdni z uporabo pojma prožnost. V gospodarski krizi smo videli, da je prožnost lep pojem, vendar pa lahko stane veliko denarja. In ELS, kar zadeva finančna sredstva, želi tukaj z njimi varčevati. V Evropski uniji je veliko nemira zaradi nelojalne konkurence med prevozniki, med vozniki in to vodi do številnih socialnih, družbenih problemov v, v državah, ne vem, tudi v Italiji, ampak morda bi lahko tudi že o tem kaj povedali. Hvala lepa. Hvala lepa. Gospod Izmail Ertuk ima naslednji besedo. Hvala lepa, gospod predsedojoči, spoštovani gospod minister, tudi jaz vas pozdravljam v imenu skupine socialistov in demokratov Evropskega parlamenta in veselim se že dobrega sodelovanja. Lahko se zanesete na našo vlično skupino, da če bi potrebovali našo podporo, jo boste pri nas tudi dobili. Hvala tudi za vašo predstavitev, ki je predstavila prednostne naloge. Še posebej pozdravljam vaše napore oziroma napore vašega predsedstva, kar zadeva reforme, ki so bile že, že začete v prometnem sektorju, da jih boste z njimi tudi nadaljevali. Kot ste že omenili, imamo veliko dela na različnih področjih, različnih prometnih um, sektorjih, tudi v železniškem, kjer seveda lahko vidimo, da imamo tehnične ovire, ki jih je treba premagati in s tem svežnjem bi najšli prav v tej smeri, da bi v končni vrsti dobili enotni prometni trg. Kar mi je pomembno pa je, da bi te tehnične dosjeje obravnavali v enem svežnju, kajti prepričan sem, da tukaj potrebujemo in da lahko dosežemo hitrejši dogovor kot pa pri političnih temah. V Evropskem parlamentu, vsaj v našem odboru, bomo seveda septembra in oktobra si ta dosjeje še pogledali in kjer bo mogoče, bomo te stvari vodili v tej smeri, kot smo dali tudi obljube um, državljanom. Potem, kar zadeva direktivo o dimenzijah uh, gospodarskih vozil, tukaj je moja prednostna naloga oziroma prednostni cilj ta, da bi uh, pomembne tehnične dosežke te nove zakonodaje tudi lahko uresničevali, torej aerodinamične izboljšave. Po mojem mnenju imamo tukaj tudi veliko že dobrih začetkov in ti zagotavljajo večjo varnost v prometu in um, na ta način bomo lahko tudi dosegli prihranke pri gorivu, uh, nižje uh, emisije CO2 in tako dalje. Zato sem se nekoliko začudil da in to seveda ni zgolj vaša odgovornost, da je svet prilagoditev roka te direktive spremenil oziroma prehodni rok se bi naj podaljšal za osem let, kar se meni zdi veliko predolgo. Uh, Veselil bi se tudi skupne strategije za financiranje infrastrukture. Mislim, da je to največji problem Evropske unije, namreč, da imamo posod težke oziroma že bog. Um, slabo infrastrukturo po evropi imamo veliko premalo finančnih sredstev da bi na primer popravili vse mostove ki se že rušijo zato me zanima ali imate kakšne konkretne predloge ki jih bo evropsko predsedstvo podalo v naslednjih tednih in mesecih in seveda se veselim tudi da ste omenili vse evropska omrežja in da jim posvečate veliko pozornosti in da ste tudi konkretno povedali da bi se naj ta omrežja sedaj tudi konkretno začela izvajati verjetno je prišlo tudi tudi do manjšega nesporazuma pri obeseditvi, torej opredelitev, kaj naj bi v prihodnje pomenilo vse evropsko omrežje, je bila predstavljena drugače. Sedaj ne želimo si seveda prenosa prometa nazaj na ceste, ampak prav v obratni smeri. Verjetno je prišlo tukaj do nesporazuma, sicer pa se vam zahvaljujem in vesel sem, da, da torej posvečate posebno pozornost koridorjem. Hvala lepa, Ismail Artuk. Sedaj pa gospod Robert Zile. Ja, paldies, eh, Mihael. Es arī gribētu sveikt ministru Kongu šeit. Tudi sam želim pozdraviti gospoda ministra. Dobrodošli v odboro uh, eh, TRAN. Predstavljam skupino EKR in že se veselim plodnega sodelovanja. Ne bi želel politizirati eh, situacije, ki jo je omenil gospod Van der Kamp. Ko govorimo o prometu, mor, mora svet za transport oziroma za promet ugotoviti, ali bi bilo potrebno spremeniti določene postopke, določena pravila na področju preiskav eh, avionskih nesreč. Ne vem, kako lahko ena država reče kaj takega, ko smo slišali. Odgovornost je na ramenih tiste države, v kateri je prišlo do nesreče. Pravno ima mogoče prav, ampak on je vse naredil za to, da ta država ne bi mogla nadzorovati samega mesta, kjer je prišlo do katastrofe. Mislim, da mora transportni svet eh, tudi preučiti to situacijo. Kar pa zadeva druga vprašanja, eh, ki so na našem eh, programu, žel, svežen za železniški promet. Pridružujem se prejšnjim kolegom, ki so govorili o tem. Razumem, želite doseči dogovor in to v najkrajšem možnem času na ravni sveta o enotnem pristopu. E, želite vključiti tudi javne storitve in če do tega dogovora ne bo prišlo do konca oktobra, se bo Eh, trialog lahko začel o tehničnem dosjeju. Ali sem vas prav razumel, kar zadeva ta svežen? Letalski promet sedaj. Evropski parlament je zelo aktiven na področju letalskega prometa in želeli bi, da bi tudi tu bil dosežen napredek, tudi na ravni sveta. Kar, za, eh, kar zadeva uh, evropski instrument za povezovanje za omrežje TNT, bi želeli videti prave politične signale, ki bi kazali na to, da se bodo ti projekti morali izvrševati. Vendar pa je to nekaj drugega kot tisto, kar smo slišali, ko smo razpravljali o proračunu. E, pozicije v Evropskem instrumentu za povezovanje naj bi bile sedaj nižje in to je v bistvu ravno obratno od tega, kar bi se moralo dogajati v zvezi z velikimi projekti. Potem bi želel, da nam pojasnite še nekaj, kar ste napisali v svojem stališču v zvezi z TNT. O tem je govoril Ismail. Bom eh, citiral v angliščini. No. Ali predlagate spremeniti te opredelitve izrazov? Veliko časa je bilo porabljenega za to, da smo dosegli dogovor o definicijah. Sicer pa vam želim veliko uspeha pri vašem delu in dobro sodelovanje z Evropskim parlamentom. Hvala lepa, Robert Zile. Zdaj ima besedo gospod Gazine Majsner. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospod minister. Hvala, da ste nas obiskali, da ste nam predstavili vaše prednostne naloge. Pozdravljam z vidika eh, liberalne politične skupine vaše prioritetne naloge. Tukaj sedim. In seveda se bom skupaj poskušala držati treh minut. Upam, da bo uspelo. Seveda omenili ste prednostno nalogo TNT in CEF, instrument za povezovanje Evrope. V zadnjem sklicu je bilo to pravzaprav najpomembnejše, kar smo obravnavali na našem odboru. In zlasti zato, ker potrebujemo več sredstev, vse veselimo, da bomo z instrumentom za povezovanje Evrope lahko izboljšali infrastrukturo. Kar zadeva roke za izvedbo, te nujno potrebujemo. Tudi mi smo se tukaj dogovorili in upeljali načelo uporabi ali pa eh, izgubi pravico. Projektne obveznice, to bi naj bila nova meto, inovativna metoda financiranja. Vem, da tukaj ne morete veliko povedati, ampak želela bi se, da bi tukaj dosegli boljši napredek kot doslej, kajti potrebujemo sofinanciranje, ki bo omogočilo, da bomo imeli na razpolago več sredstev, finančnih sredstev. Opredelitev je, je omenil že gospod Ertuk, seveda mi smo se dogovorili, da mora v tej zakonodajni različici ostati naša opredelitev. Pri železniškem paketu tukaj ta je zelo ambiciozen. Lepo bi bilo, če bomo lahko obravnavali oba dela tega svežnja. Vsekakor nas zelo zanima, da bi hitro napredovali pri tehničnem delu, kajti menimo, da bi to pomenilo velik korak naprej za notranji trg. Enotno Evropsko ne boste prav tako omenili. Tam ste govorili o konstruktivnem, vključujočem predlogu. Morda bi lahko lahko izdali kaj več, kaj ti zanimalo, bi me, kaj ste menili s tem. To je nekaj težkega, podpisale so to vse države članice, nihče pa še to ni začel izvajati. To se dogaja žal večkrat. Sedaj je vprašanje, kako bomo tukaj stopili korak naprej. Prihajam iz Nemče in vem, da um, je veliko. Uh, krivde pripisati tukaj slabemu sodelovanju med Francijo in Nemčijo. Ali lahko torej več povedete, kakšne so vaše zamisli na to temo? Sedaj pa še cestni promet. Vem dobro, da ste omenili um, čezmejno izvajanje eh, in tudi dimenzije in teže. Eh, vsekakor mislim, da se bomo tukaj lahko pogajali z vašim predsedstvom. In tudi uh, pristaniški paket je pomemben, kot ste sami povedali. Tri teme pa ste opustili, ki pa se meni zdijo vredne omembe. Eno je integrirana pomorska politika, to je tudi nekaj, kar je v naši pristojnosti in tukaj uh, izhaja iz tega tudi rast, tudi obaljni turizem in tudi to je ena od naših nalog, vendar mislim, da to ne sodi v vaš dose, ampak morda torej pomorska politika ne sodi k vam, ampak mi smo odgovorni za to. Pa še Kosta Concordia, to se sedaj uh, odstranjuje. Ali uh, je še še kakšna tema, ki bi jo s tem v zvezi morali še obravnavati na evropski uh, tem, eh, ravni in pa še pravice potnikov, ki jih tudi niste omenili. Hvala lepa, dobro ste se držali omejitve časa, sedaj pa dajem besedo Karin Medeli. Dobar dan, gospod minister in dobrodošli v našem odboru. italijanskega predsednika vlada sem, pos, eh, sem poslušala, ko je predstavljal cilje eh, Italije. Tukaj sem, tukaj sem. Rekel je, da se je treba boriti proti segrevanju ozračja. Nekaj dni nas še loči od mednarodnega vrha o podnebju, ki bo leta 2015 v Parizu. In moje vprašanje je neposredno. Kakšne ukrepe in kakšne razmisleke mislite sprožiti za to, da bi pravo mesto eh, prometnemu sektorju dali v boju proti eh, podnebnim spremembam? in eh, ali bo tudi letalski promet vključen v, na, eh, v napore za boj proti klimatskim spremembam in za doseganje ciljev Evropske unije. Govorite o trajnostnem prometu, to je zelo dobro in treba je nadaljevati v tej smeri. Zato bi želela vedeti, kakšen je vaš načrt. Terminski načrt, če želite, zlasti za velike projekte, ki jih jaz imenujem nepotrebne, čisto konkretno. Eh, Lil Turin. To je predor in izvedene so bile različne študije in mene zanime, kakšni so ocenjeni stroški, celotni ocenjeni stroški za ta predor med Ljonom in Turinom in eh, kolikšno raven sofinanciranja bo zahtevala Italija od Evropske unije. To je moje prvo vprašanje. Drugo vprašanje, ki se mi zdi pomembno. Ko govorimo o nepotrebnih velikih projektih, bi želela vedeti, kako se lahko danes borimo proti korupciji, zlasti eh, pri velikih eh, gradbenih projektih in kakšni so okviri, ki bodo zagotavljali večjo transparentnost za boj proti tej koruptivnosti. In eh, gospod predsednik, gospod minister, želela bi vedeti naslednje. Rekli ste, da Eh, promet eh, vpliva neposredno na vsakodnevno življenje sodržavljanov. Kako namerava italijansko predsedstvo narediti vse za to, da bodo državljani imeli dostop do eh, transporta, do prometa, kar zadeva kakovost, kar zadeva povezave in tako naprej in tudi kar zadeva intermodalnost transportnih storitev. In kako boste na področju individualne mobilnosti izvedli različne eh, svežne, kako eh, se boste borili proti neenakosti in kako se boste borili proti zamaškom. Eh, In naj zaključim z naslednjim vprašanjem. Kako boste okrepili trajnostnost in pa učinkovitost infrastruktur, ki so veliko, eh, ki so veliko krat prevelike in imajo prevelike zmogljivosti? Hvala. Hvala lepa, Karin Madeli. In kot zadnji koordinator, Peter Lundgren. Ja, eh, jag är alltså själv eh, gammal lastbilschaufför. Hvala lepa. veliko časa sem posvetil vprašanjem eh, prometa. 30 let sem se ukvarjal s prometnimi vprašanji, zlasti z železniškim prometom. Na švedskem ugotavljamo, da so se pogoji zelo poslabšali, zlasti na področju cestnega prometa. Poskušali smo odpreti trg, In ta eh, liberalizacija trga je poslabšala situacijo tudi v drugih državah. Danes govorimo o zelenem eh, prometu, vendar pa ugotavljamo, da za liberalizacijo trgov veliko eh, ljudi izgublja delo, stotine ljudi so brez službe, švedska podjetja niso več konkurenčna v boju s tujimi podjetji. To je katastrofa in ta katastrofa v bistvu sploh ni bila potrebna. lahko rečemo, da čez nekaj let sploh ne bo več nacionalnih prevoznikov na švedskem. In ta situacija ni prisotna samo na švedskem. Zelo pomembno je, da eh, izboljšamo situacijo, eh, zlasti da spremenimo pravila za eh, tovornjake in tudi zlasti eh, za razdalje, ki jih lahko prepeljajo posamezni prevozniki. Tu je treba upoštevati infrastrukturo, kakor tudi okolje. Treba je eh, zagotoviti na evropski ravni, da eh, se spremejo ustrezna pravila za vedno težje tovrnake. Pomembno je, da ima lahko tudi vsaka država možnost sprejemanja svojih lastnih pravil in da lahko sama ureja cestni eh, tovorni promet. In videli smo, kakšne so posledice liberalizacije. Posledice so vedno bolj eh, katastrofalne. Vedno več eh, želijo podjetja zaslužiti s tem, da vedno manj vlagajo. Nekoč smo smo imeli tudi železnički promet, eh, učinkovit železnički promet, ampak ugotavljamo, da od privatizacije naprej železnice niso več učinkovite. Danes se kar naprej soočamo z novimi zahtevami. Eh, nastal je kaos na področju železniškega prometa in ta kaos je bolj pravilo kot pa izjema. In izgleda, da bo se ta pojav razširil na preostali del Evrope. Sam sem videl posledice privatizacije in eh, te eh, posledice privatizacije na me niso naredile dobrega vtisa in privatizacije ne priporočam preostalemu delu Evrope. Dank, Peter Lundgren, und jetzt... Hvala lepa, Peter Lundgren. Sedaj pa dajmo predajmo besedo znova gospodu ministru. Seveda boste imeli še en krok vprašanj. Ni treba vsega odgovoriti v hudih, v velikih detaljih, ampak če ste lahko konkretni v vaših odgovorih, bomo zelo hvaležni. Hvala. Ja, najlepša hvala vsem koordinatorjem, ki so zastavili vprašanja. Hvala vsem poslancem za vprašanje italijanskemu predsedstvu. Najprej se bomo sredotočili na bolj splašno vprašanje. In tukaj gre za vprašanje navdiha italijanskemu predsedstvu, vodila italijanskemu predsedstvu. Vem, da ne zadostujejo več zgolj dobri nameni, potrebno je poskrbeti za konkretna dejanja. Le na ta način eh, bomo lahko resničili evropske projekte. Kar zadeva časovnico, eh, za svežen za železniški promet, eh, za letalski promet. Ta časovnica je še kako pomembna, kajti vse te teme zadevajo življenje naših državljanov, podjetij in sicer neposredno. Zaradi tega potrebujemo natančno določeno časovnico in eh, potrebujemo natančno določen rok za uresničitev teh projektov. Razumev eh, sem vašo uspodbudo italijanskemu predsedstvu. Dejali ste, da mora biti italijansko predsedstvo še bolj konkretno, ampak zavedati se morate, da smo na začetku sklica Evropskega parlamenta in Evropske komisije in teh šest eh, mesecev, prvih mesecev bo zelo pomembnih kajti v teh šestih mesecih bomo lahko določili način življenja za prihodnih pet let. Zahvaljujem se vam za vprašanje, kako nameravamo konkretno uresničiti, uresničiti naše cilje. No, Naj najprej omenim tragedijo v Ukrajini. Ta nas je vse prizadela kot posameznike, prizadela pa je tudi inštitucije in celotno Evropsko unijo. Ne gre zgolj za dramatičnost tega, kar se je zgodilo, ampak gre tudi za številna vprašanja, ki se zaradi tega zastavljajo. Tukaj gre za konkretna vprašanja, tako je potrebno ustanoviti mednarodni odbor, mednarodno komisijo, ki bo takoj proučila vzroke, za nesrečo malizijskega letala. Ampak to, kar moramo storiti mi in tudi vi v odboru za promet, je, da si zastavimo vprašanje glede enotnega evropskega neba. Varnost neba v Evropi bo lahko zagotovljena le, če bomo sodelovali. Vedno več eh, je možnosti za skupne uredbe, eh, za skupno zakonodajo in na ta način eh, bomo lahko vzpostavili enotno evropsko nebo. Kako zelo pomembno je to, je pokazala ta tragedija. Zastavljanje je bilo še nekaj drugih vprašanj glede enotnega evropskega neba govorili ste o počasnosti izvajanja tega projekta. Seveda moramo nadaljevati z delom na tem področju. V svetu moramo na vsak način preseči razhajanja, ki se pojavljajo med državami članicami in hitro moramo pričeti z izvajanjem tega evropskega projekta. Pri tem se je potrebno še prav posebej osredotočiti na varnost v letalskem prometu in na učinkovito koordinacijo pri upravljanju prometa. Potrebno se je soočiti z težavami, ki so upočasnile izvajanje enotnega evropskega neba. Tukaj je potrebno zagotoviti učinkovitost letalskega prometa. In v svetu je potrebno pričeti eh, z pogajanji o uredbi Cesar in o uredbi o enotnem evropskem nebu. Zato si bomo prizadevali v eh, svetu za promet, eh, poleg tega pa si lahko zato prizadevate tudi vi v odboru za promet. To je naša naloga, to mora storiti Evropska unija, to uh, morajo storiti vlade v državah članicah, še prav posebej, če pomislimo na nedavno tragedijo. Potem pa še druga vprašanja. Še eno vprašanje se je ponavljalo v številnih prispevkih. Nanašalo se je na četrti železniški svežen. Seveda tukaj ne smemo pozabiti na veliko delo, ki ga je upravil Evropski parlament v preteklem sklicu korak za korakom si je potrebno prizadevati za konkreten napredek pri uresničitvi ciljev. Skrbi vas predvsem izvajanje konkretnih korakov, da bo ta svežen tudi dejansko uresničen. Delo, ki ga je opravila Evropska komisija na tehničnem področju, pa tudi delo, ki ga je opravilo grško predsedstvo, je bilo zelo pomembno za uresničevanje tega svežnja. Tukaj gre tudi za tri izjave glede eh, četrtega železniškega svežnja. S pomočjo teh izjav je Evropska komisija lahko sprejela skupno stališče glede tehničnega dela svežnja. Italijansko predsedstvo seveda tega procesa ne želi zavirati. K temu želimo prispevati, kajti s pomočjo eh, tehničnega dogovora bomo lahko pričeli s pogajanji in dosegli sporazum. Mislim, da se bo ta odbor, pa tudi Evropski parlament, strinjal, da bo potrebno v svetu, poleg definicije tehničnega vidika, imeti tudi dovolj poguma za odgovor na vprašanja, ki ste jih zastavili tudi številni med vami. Gre za definicijo temeljne teme v uh, železniškem srežnju. Ko bomo enkrat imeli tehnične temelje, ko bo Evropa v tehničnem pogledu povezana, eh, Potem si bomo morali zastaviti vprašanje, kako bomo uh, upravljali ta promet, kako uh, se bomo odzvali na konkurenco, uh, kje so skupna stališča, kje so skupni uh, ukrepi na tem področju. Mislim, da nas tega ne sme biti strah. Imeti moramo dovolj poguma, da najdemo skupne točke. Ne pa, da se osredotočamo zgolj na to, kar nas deli. Za začetek razprave v svetu se bo potrebno osredotočiti ravno na ta politični vidik razprave v okviru eh, četrtega železniškega svežnja. Tukaj govorim seveda o liberalizaciji trga. Pri tem pa ni potrebno. Eh, pri tem pa seveda ne smemo pozabiti na posamezne temeljne storitve v državah članicah. Skupno upravljanje pomeni, eh, da skušamo uskladiti vse te vidike. Italijansko predsedstvo vam lahko da konkreten odgovor. Pri svetu ministrov oktobra bomo imeli prvo politično razpravo med vsemi državami članicami. Pri tej razpravi bomo izmenjali stališča o ključnih temah v posameznih državih članicah glede tega političnega stebra. Ob koncu našega predsedovanja bomo torej lahko morda imeli splošne smernice, ki zadevajo politični steber, ne le, da bomo imeli osnovo za eh, tehnični steber. Napačno bi bilo, če italijansko predsedstvo ne bi naredilo koraka naprej. Ne moremo se zadovoljiti zgolj z tehničnim stebrom četrtega železniškega svežnja. Tukaj je seveda s pogajanji potrebno pričeti. Ampak, poleg tega, se morajo države članice začeti pogovarjati tudi o upravljanju in o storitvah lokalnega prometa. To se mi zdi, da je zelo konkreten program. Kar pa zadeva konkretne predloge, ki se nanašajo na omrežja TNT, nimamo namena spreminjati definiciji Oprostite, če pri tem nisem bil jasen. Mislim, da sta Evropski parlament in svet do danes že naredila velik korak naprej. Prvi korak naprej eh, je bil eh, definicija prednostnih nalog. Na stotine prednostnih nalog imamo, ne zgolj eno. Evropski parlament in Evropska komisija sta ravno tako naredila velik korak naprej. Eh, in sicer eh, pri definiciji omrežji TNT. Eh, Sedaj pa se moramo osredotočiti na vprašanje, kako eh, bodo ti koridori prispevali k dosegi ciljev kakšen je pravzaprav eh, cilj omrežji TNT? Na ta način naj bi Evropska unija postala bolj učinkovita. Lažje bi se soočila z izzivom eh, varstva okolja. Poleg tega pa bo seveda potrebno odgovoriti na vprašanje konkurence. Eh, če bomo promet prenesli za cestnika na železniški promet, bomo izboljšali tudi življenje naših državljanov. Ne gre zgolj za definicijo programa, gre tudi za določitev in zagotovitev ustreznih finančnih sredstev. Poleg tega pa je potrebno zastaviti eh, natančne roke za uresničitev teh ciljev. Prepričani smo, da Ulaganja v prometna omrežja, sredstva za prometna omrežja ne predstavljajo stroška. Gre zgolj za ulaganje v prihodnost in uh, v to moramo vsi verjeti. V zaključek, uh, gospod predsednik, pa še tole. Kar zadeva segrevanje ozračja, naj vas spomnim, da je to izziv, s katerim eh, se ukvarjamo vsi. Nemogoče je konkretno odgovoriti na ta izziv. Kot je dejal predsednik Renci, se je potrebno boriti proti segrevanju ozračja v eh, celotni Evropski uniji, zato pa potrebujemo konkretna prizadevanja. Potrebno je zagotoviti zadostna sredstva, potrebno je spremeniti odnos in eh, potrebno je spostaviti infrastrukturo, ki bo omogočila uresničitev teh ciljev. Septembra bomo prvič imeli svet eh, ministrov za promet, ki se bo ukvarjal tudi z eh, temo mobilnosti v mestih v Evropski uniji. Pogovarjali se bomo tudi z župani, kajti to je velik izziv. Tukaj govorim o eh, skupni uporabi avtomobila, o električnih avtomobilih. Eh, o različnih projektih, ki se razvijajo v državah članicah. Najlepša hvala. Hvala tudi vam. Sedaj pa smo dobili veliko prošen za besedo, zato moramo tukaj omejiti čas za govor na, en, na eno minuto. Najprej gospod Van Dalen, gospod Kosta. Herr de Grandes, Herr Bach, Herr Riquet, Herr Andersen, Frau Senalova,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 Hvala lepa, gospod eh, Lupi, da ste prišli v ta odbor. Hvala za vaš odziv na tragedijo, ki je prizadela toliko ljudi z napadom na malezijsko letalo nad Ukrajino. V vsakem primeru pričakujem, gospod predsednik, da boste na prvem eh, svetu za promet protestirali proti temu, kako sedaj ni mogoče izvajati preiskav. Sam nisem bil udeležen številnih preiskavah, ampak to, kako se sedaj to odvija, je absurdno. Eh, prostor, kjer se je zgodila nesreča, je bil eh, odprt, vsak je lahko tja prišel in šaril po teh, eh, po teh razbitinah in rad bi vaš odziv. Potem sem pogrešal tudi vidik socialnega dumpinga v vseh prometnih sektorjih, pa naj gre za cestni proves, premod, pre, promet, promet po celinskih eh, poteh ali kjerkoli drugot. Ljudje so izkoriščani, gre zgolj za denar in tukaj je treba stvari početi drugače. Tako da bi si želel eh, tudi, da boste ukrepali proti socialnemu dumpingu. To je tudi edin dober način za izboljšanje eh, logistike, ekokombi. Ali se boste tega lotili? Hvala. Ja, Hvala lepa, gospa Fosta. Uh, Hvala lepa, gospod eh, predsednik in dobrodošli, gospod minister. Pred mnogimi leti sem delala na področju letalskega Eh, letalskega prometa in takrat eh, sem se okvarjala tudi z eh, trki oziroma nesrečami, do katerih je prišlo v zračnem prostoru nad bivšo Jugoslavijo. To je bila nesreča, to ni bilo namerno povzročeno. Prav tako sem bila vključena v pripravo poročila o varnosti letalskega prometa leta 2011. Zato eh, želim eh, eh, zahtevati, da v tem primeru malezijskega letala ni prišlo do katastrofe zaradi nesreče slučajno, ampak da je bilo to premišljeno dejanje in da je to dejanje tudi zločin proti človeštvu. Želela bi tudi omeniti, da bi se svet za promet moral okvarjati tudi uh, Eh, z vprašanjem komuniciranja z mediji. Eh, ni problem samo s tistimi, ki so na terenu, ampak potem eh, se tu srečujemo tudi z neprimernim vedenjem, ki meji na vojarizem medijev. In mislim, da bi v tem redu morali poslati močno Eh, in odločno sporočilo. Potem eh, besedica samo še o enotnem evropskem nebu in Cezarju. V parlamentu podpiramo pobudo enotnega eh, evropskega neba in pa Cezarja. Vendar pa ne potrebujemo več zakonodaje na tem področju. Moramo zagotoviti uporabo obstoječe zakonodaje in moramo upoštevati tudi interese vseh držav članic. Združeno kraljestvo podpira enotno nebo in drugi tudi in eh, zato vas eh, prosim, da naredite vse, kar je v vaši moči, da se, moči, da se to uresniči. Hvala. Gospod Liberacki. Hvala lepa, gospod eh, predsednik, gospod minister. Z veseljem sem vas poslušal. Ampak tako predstavitev sem tokrat slišal že 20-tič. In Običajno slišimo. E, stvari, kot so, da ne bo veliko časa in po eh, poletnih počitnicah boste imeli samo še štiri mesece. Naj vas upozorim na eno stvar. Se strelitev malezijskega letala zakaj niso se evropske agencije hitreje odzvale, zakaj smo morali čakati do te tragedije kar pa zadeva druge teme. V, na polskem imamo zakon, ki pravi, da morajo vozniki tovornjakov eno noč prespati v hotelu, ampak ugotavljamo, da finančno to ni e, izvedljivo. Prav tako je tu pra, e, vprašanje cestnin. E, zakonodaje so različne od ene države do druge. In, e, italijansko predsedstvo. Minister Lupi, predsedstvo sveta, vsi morate uspeti eh, harmonizirati to zakonodajo, ki ureja ta področje. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod predsednik. Eh, pozdravljeni, gospod minister, kolegice in kolegi. Dovolite mi, da vam najprej čestitam za to, ker ste ravno kar prevzeli predsedovanje eh, Evropskemu svetu in želim vam tudi vse najboljše v naslednjih šestih mesecih. Najlepša hvala tudi za predstavitev prednostih nalog eh, italijanskega predsedstva. Podarili ste, kako zelo pomembno vlogo ima eh, promet v Evropi, zlasti kar zadeva enotni trg, kar zadeva prosti pretok blaga in ljudi. Potem moramo upoštevati tudi BDP, delež BDP-ja, ki ga uresniči eh, promet oziroma ki se uresniči preko prometa in to še podarja dejstvo, da ima promet res osrednjo vlogo. Vendar pa moramo imeti smernice, na podlagi katerih bomo oblikovali strategije. Potrebujemo neko celovito strategijo, ki bo spodbujala eh, gospodarstvo in eh, investicije. Eh, Naj vas eh, še enkrat eh, spomnim na raznolikost eh, med državami v Evropski uniji. Prav tako se med seboj razlikujejo tudi regije. Vse regije so posebne. Sama prihajam z otoka. In od mastriške pogodbe se je ta otok prišteval med najbolj oddaljene regije. Govorimo o Madeiri. Ta otok je del eh, skupine najbolj oddaljenih držav Portugalske, Španije in Francije. Te specifične lastnosti eh, otokov je treba upoštevati in prav tako moramo te specifičnosti vključiti v strategijo Evropske unije. Sedaj pa nekaj konkretnih vprašanj. Želim, da nekoliko bolj opišete vlogo italijanskega predsedstva. Eh, predsedujoči je govornico prekinil. Ministr Lupi, La delegación española del Grupo Popular. Hvala lepa, gospod predsednik. Dobar dan in hvala, gospod Lupi. Evropska unija oziroma Evropski parlament, če sem bolj konkretni, je že jasno izrazil podporo osnovnim usmeritvam italijanskega predsedstva. Želim povedati, da podpiram vaše usmeritve, zlasti kar zadeva koridorje. Koridorje so pomembni in zelo pozorno sem poslušal ministra, ko je govoril o potrebi po večji fleksibilnosti uporabe sredstev za te koridorje. Zelo nam je všeč, kako ste eh, opisali železniški svežen kot eh, integrirani. Eh, celoviti svežen, kajti poleg tehničnih vidikov je treba upoštevati tudi politične dimenzije v svežno. Samo tako bo svežen mogoče uresničiti. Potem še nekaj, kar se mi zdi tudi izjemno pomembno, to pa je izboljšati fleksibilnost naših eh, pristanič, moramo zagotoviti sinergijo, moramo povečati učinkovitost, celotni postopki morajo biti transparentni. Tu ne gre samo za vprašanje eh, eh, prenosa tovora iz ceste na železnico. Gre tudi za opredelitve, ki morajo ostati enostavne in želim vam veliko uspeha. Ja, lepa še predsednik Luksemburga. Hvala, gospod predsedujoči. Gospod minister, najlepša hvala za vašo predstavitev. Mislim, da imate zelo pogumen program in pri tem vam želim veliko uspeha. Zaradi tega, ker nas čas priganja, se bom osredotočil le na tri konkretna vprašanja. Prvič, zračni promet. Gotovo ste slišali že za problem Gibraltarja, pa niste o tem nič povedali. Pa to ne zadeva zgolj pravic potnikov, ampak tudi delitev slotov in tudi enotnega eh, eh, zračnega prostora, kajti tukaj um, so, vse to so problemi povezani z blokado Gibraltarja. Kako mislite to premagati in kako mislite, da boste obe državi članici pregovorili k temu, da dosežete dogovor? Potem drugič. Cestni promet in cestna varnost, varnost cestnem prometu. Tukaj je seveda prisotnih veliko problemov, čas eh, potovanja, čas eh, eh, počitka, potem tudi gigalinerji in tako naprej. Gospod komisar Kalas nam nasredno tukaj uh, preusmerja na države članice, če že so one krive. Kako mislite, da boste dosegli tukaj napredek? Ali ni nastopil že čas, da bi dejansko konkretno, eh, enotno obravnavali vse te probleme in eh, to v okviru Evropske železniške agencije. Kar zadeva železniški svežen, želite si, da bi celotni svežen tukaj eh, dosegel nek napredek? Torej, če bo tehnični vidik, tehnični stebr uh, uh, eh, zrev, uh, eh, ga, li, ga potem ne boste zaključili, če ne bo dogovor dosežen tudi na političnem področju, gospod Trke. Hvala lepa, gospod predsednik, hvala lepa, gospod minister. Poskušal bom biti kratek. Zelo smo veseli, da ste poudarili, težave rasti infrastrukture, investicij in pa mrež, eh, kajti eh, to so prioritetne teme. Moje vprašanje je naslednje. Upoštevajoč dejstvo, da so to vprašanja, ki so povezana z prometom, z transportom, z proračunom, z regionalno politiko in z raziskovalno politiko ter politiko temle komunikacij in energetsko politiko, ali italijansko predsedstvo eh, namerava uskle, eh, vzpostaviti medbranžno oziroma eh, raznoliko delovno skupino, ki bi pokrila vsa ta področja. Dru, ga pripomba se nanaša na eh, sved, na železniški sved. Rekli ste, da gre tu za celoti, ampak tu bodo potrebne tudi politične razprave o upravljanju, to so zelo pomembne stvari. Ampak ali nameravate tudi odpreti pogajanje o tehničnem vidiku tega svežnja, če sem vas prav razumel? Nekaj eh, politikov pričakuje taka pogajanja, prav tako taka pogajanja eh, pri, pričakuje stroka. Gospa Andersen.

Najlepša hvala. Želela sem vprašati, kaj bo italijansko predsedstvo naredilo za to, da se bomo soočili s problemom e, smrtnih žrtev na e, cesti. Rekli smo, da bomo število smrtnih žrtev razpoložili do leta 2020. Čeprav napredek je viden, pa cilja še nismo dosegli. V Združenem kraljestvu vlada ne dela dovolj in prišlo je le do manjšega zmanjšanja števila smrtnih žrtev na cesti. Želim vedeti, ali ali je to pomembno vprašanje za italijansko predsedstvo in kaj bo italijansko predsedstvo naredilo v zvezi s tem. Děkuji, vážený pane ministře. Já bych vám také chtěla poděkovat za prezentaci, za dosavadní. Najlepša hvala za vašo predstavitev in želim se vam zahvaliti tudi za vse odgovore. Veliko uh, kolegov je že omenilo tragedijo malizijskega letala in želela bi se pridružiti gospodu Liberatskemu. Tudi jaz vas želim vprašati, kako eh, lahko govorimo o varnosti civilnega letalskega prometa, če se eh, dogajajo take nesreče in če je dovoljen prelet preko krisnih območij. Eh, Eh, gospa Anderson je že eh, omenila vprašanje eh, smrtnih žrtev na cesti. Pridružujem se temu, kar je rekla. In poleg tega me zanima tudi vprašanje kazni v čezmejnem kontekstu. Kaj boste naredili tukaj? In potem tudi vprašanje infrastrukture. Upam, da bo italijansko predsedstvo Eh, zak, zak, zaključilo do, eh, dogovor uh, o. Uh, hmm. Gospod Telička, hvala lepa, gospod uh, predsedujoči, gospod minister. Reči moram, da so bile vaše besede in predstavite zelo ambiciozne in spodbudni. Uh, Osnova za vsak dober rezultat je dobra analiza. Verjetno uh, bi sam bil bolj tukaj iskren, kot ste bili vi. Mislim, da nimamo delojočega notrnega trga na področju premot. Eh, prometa, ampak z vidika različnih elementov, ki ste jih obiskovali, opisovali, se mi zdi, da se tega zelo dobro zavedate. Kar zadeva boja z eh, oskimi grli, to je vsekakor en, eden od načinov, kako bi se lahko spodbudila rast in vidim, da ste se tega sami zavedate. Vidim dva cilja. Eden je prihodni cilj in ambicija, ki ste jo obiskala, in drugo je pa izvrševanje tistega, kar že obstaja dan, danes. Vidim, da smo tukaj še pričaš precej eh, drobitvi, veliko je protekcionizma in tudi veliko drugih težav. Države članice so tukaj pristojne, seveda je res, da so pomembne strukturne reforme, eh, upravljanje, eh, kodeks ravnanja in tako naprej. Dve vprašanje bi imel. Uh, pravite, da je odvisno od držav članic, kako sposobne so izvajati projekte in videli bomo, ko bo prvi razpis za CEF. Tam je treba zelo jasno povedati, da če imate projekt, ima, lahko dobite denar, če nimate projekta, pač denar izgubite. In zato bi želel slišati, kaj vi menite o tem, kako jasna naj bi bila pravila o holdingih. Kajti sicer za ostale stvari mislim, da bomo imeli še dovolj časa za razpravo. Gospod Koh. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Gospod minister, v moji državi je prišlo do hude eh, avtobusne nesreče, deset jih je umrlo, štirideset jih je še življenjski nevarnosti in tako naprej. Če bi bil avtobus ustrezno opremljen z zavornim sistemom in če bi ti vozniki tudi upoštevali socialne predpise, tudi čas počitka, bi bila po mojem mnenju ta nesreča taka, da bi jo bilo mogoče preprečiti. Zakoni, ki smo jih sprejeli, deset, pred desetimi leti niso dobro izvajani in niso dobro um, nadzorovani. Mislim, da je treba to zagotoviti in zanima me, kako boste to dosegli. Hvala, gospa Ajuto. Hvala lepa, gospod predsednik. Gospod minister. Izpostavili ste eno izmed prioritet eh, italijanskega predsedovanja in eh, sicer ste govorili o razvoju evropskih koridorjev. Kot eh, državljanka lahko povem, da potrebujemo to vrstne koridorje. Veliko je študij, ki to potrjujejo. Še prav eh, posebej povezavo eh, Turin-Lyon. Te študije kažejo tudi, kako zelo nekoristen je trenutni projekt, ki se izvaja v tem trenutku. Bolje bi bilo eh, preusmeriti sredstva na druga področja. Eh, potem eh, je tukaj tudi študija, ki se nanaša na povezavo med Španijo in pa Mačarsko. Naj navedem še en primer. Moderna železniška proga v Trbižu, ki ni pripomogla k temu, da bi promet postal bolj učinkovit ali pa da bi se zmanjšal cestni promet. V Italiji uh, je strošek za uh, eh, kilometr hitre ceste kar stokrat večji kot v nekaterih uh, drugih državah članicah. Zato bi bilo prav, da se osredotočite na izboljšanje storitev za potnike, ki potujejo po že obstoječih železniških omrežjih namesto da napovedujete velike eh, projekte, za katere ne veste, eh, kakšen bo dejansko njihov učinek. Signor ministro, Gospo, gospoda Mata. Oktobra eh, je bil vzpostavljen pomorski koridor med Valeto in Sicilijo, ki naj bi prispeval k hitrosti prometa. Eh, ampak obstajajo določeni dvomi, recimo področje turizma. Dejali ste, da želite izmenjavati najboljše prakse, predvidevam, da tudi na eh, področju turizma. Menimo, da je potrebno izkoristiti eh, potencijal prometnega omrežja, ampak menimo, da bo izkorist, da bo eh, korist eh, tega eh, prometnega omrežja bolj slaba za področje turizma in pa kulture. Gospod Poreba. Hvala lepa, gospod predsednik. Kar zadeva odprtje trga za potnike in za potniški promet, se zavedam, da v številnih državah, ključno s Polsko, nismo pripravljeni za tako ambiciozen projekt. Upam, da bodo polski argumenti deležni tudi pozornosti in da jim bodo odgovorni prisluhnili. Drugič, vprašanje delitve oziroma razvezave v železniškem prometu. Podpirate torej delitev različnih um, področji železniškega sektorja in če je tako, ali bo prišlo do daljših prehodnih obdobij. In tretjič, ali predvidevate možnost, da bi se TNT prenovil oziroma ponovno preučil, kajti številne poti niso bile vzete v obzir, še zlasti na vzhodu in na severu Evrope. You, um, yes, quickly, because... Hvala, gospod predsedujoči. Zelo na kratko, kajti vidim, da nas preganja čas. Gospod minister, hvala za vaše besede. Govoril bom o zakonodaji, ki zadeva um, morska pristanišča in rad bi slišal, kakšno je stališče sveta glede liberalizacije določenih teh storitev, kot so naprimer pilotaža. Kakšno je vaše stališče glede uh, tren med vami in komisijo? glede državne pomoči za morska pristanišča, kar je privedlo k, do predlož, preložitve prve obravnave te teme v Evropskem parlamentu. Druga tema je onesnaženje zraka. Glede na standarde Euro 6, kakšno prednostno vlogo bo, Evropsko, bo italijansko predsedstvo pripisalo ambicioznemu zniževanju onesnaževanja zraka, Eh, ob testiranju standardov Euro 6 eh, in ob zagotavljanju, da bodo ti standardi izpeljani več kot prej kot leta 2020. Hvala lepa, gospod Eskalič. Hvala lepa, gospod predsednik, gospod minister. Nadaljeval bom v Hrvaščini. Gospod eh, minister, izpostavili ste, kako pomembni so infrastrukturni uh, projekti v vseevropskem omrežju. Hrvaška je na nek način ostala izolirana iz tega omrežja. Mobilnost pa je ena od temeljnih pravic, ki jih Evropska unija zagotavlja in nudi državljanom. Radi vas opozorili, da državljani Hrvaške, ki živijo v Dubrovniku in tej županiji, da so pravzaprav fizično ločeni preostale države. Tu ne gre zgolj za vprašanje. Uh, pod, podnebne spremembe, ampak tudi uh, prometnih in drugih vidikov. Zato morajo ti državljani uporabljati alternativne načine prevoza. Pri tem je potrebna pomoč sveta in Evropske komisije za to, da bi se izpeljal veliki infrastrukturni projekt eh, Pelešaška, mosta čez Pelešac in seveda tudi drugih ustreznih projektov. Hvala. Ja, ich habe jetzt die letzte Frage. Zdaj pa jaz zadnje vprašanje. Gospod minister, če bi imeli alternativo, da izberete 100 milijonov evrov in da v dveh letih eh, pot od Berlina do Vroclava zmanjšate z 12 eh, ur na 6 eh, ur, ali pa da bi za 20 milijard v dvajsetih letih izvrtali predor med lionom in torinom pri čemer ne bi bilo nikjer pri nobenem projektu več delovnih mest za, za kateri projekt bi se odločili neodvisno od tega za katere države pri tem gre. Eh, Najlepša hvala. Zahvaljujem se vsem kolegom, ki ste zastavili številna vprašanja. Ta vprašanja se nanašajo morda tudi eh, na vprašanja, ki so bila zastavljena že v prvem krogu, pa na nje nisem odgovoril zaradi pomankanja časa. Seveda so koristni vsi eh, predlogi eh, ki se nanašajo na oblikovanje programa italijanskega predsedstva. Seveda pa je prav tudi, da izmenjamo mnenja eh, med Evropskim parlamentom in pa svetom. No, naj se najprej osredotočim na tiste točke eh, ki jih nisem omenil uh, v odgovoru na prvi krok. Eden izmed glavnih ciljev, ki smo si ga zastavili tudi v času italijanskega predsedstva, je tehnični stebr četrtega železniškega svežnja in ta tehnični stebr se seveda nanaša tudi na varnost eh, v prometu. Tukaj pomembno urogo igra seveda tudi Evropska agencija za železniški promet tema varnosti, varnosti prometa na splošno, tako železniškega, letalskega, eh, kakor tudi cestnega prometa, je seveda ključnega pomena za naše državljane. Tukaj je pomembna seveda tudi eh, tema žrtev prometnih nesreč. In pomembno je urediti tudi vprašanje prevoznikov, ki delujejo na območju eh, Evropske unije. Lansko leto je v Italiji prišlo do grozljive nesreče. 39 oseb je izgubilo življenje v grozljivi nesreči, v eh, kateri je bil udeležen avtobus poln turistov na koncu se je izkazalo, da ta avtobus ni spoštoval nobenih pravil, eh, kar zadeva varnost. Torej je pomembno predvsem preprečevanje, nadzorovanje. Zato se je potrebno osredotočiti tudi na nadzor nad zasebnimi prevozniki. Seveda pa ne smemo pozabiti tudi na vozni park. Določene države članice uporablja prometna sredstva, eh, ki so izjemno stara, 12 eh, ali pa 13 let. In tukaj je pomemben vidik tudi varstvo okolja, onesnaževanje. Zato si moramo prizadevati za varnost. in javna sredstva nameniti za razvoj inovativnih eh, sredstev za posodobitev našega voznega parka v Evropski uniji. Drugi vidik pa se nanaša na slabo vzdrževanje cest v eh, Evropski uniji. Ena izmed desetih nesreč se zgodi eh, zaradi slabega vzdrževanja cest v Evropi težava je tukaj predvsem eh, z sredstvi, ki bi jih morale države članice nameniti za vzdrževanje cest. Poleg tega pa je eh, pomemben tudi namen eh, cest. Številne so bile zgrajene v preteklosti in so služile zgolj avtomobilom. Niso bili seveda upoštevani kolesarji in tako naprej. In eh, tretji vidik je izobraževanje, seznanjanje. Kaj ti? Če želimo zagotoviti varnost, si bo zato morala prizadevati celotna Evropa. Potrebno bo poskrbeti za izobraževanje, kajti to je ključni vidik. Tema varnosti je ključnega pomena in zato je potrebno zagotoviti tudi sredstva za to področje. Nimamo veliko sredstev na voljo, zato si je moralo italijansko predsedstvo zastaviti natančno določene prioritete. Tukaj Ne gre za izbiro med majhnimi in velikimi projekti. Potrebujemo tako majhne, kakor tudi velike projekte, kajti le na ta način bomo eh, dosegli zastavljene cilje. Poleg tega pa potrebujemo natančno določen časovni načrt. Kar pa zadeva eh, temo, ki jo je izpostavil eden izmed kolegov in ki je izjemno pomembna govorim o socialnem dumpingu v letalskem prometu. Ta tema je ključnega pomena ne le v letalskem prometu, ampak tudi eh, na eh, področju avtoprevozništva. Na svetu ministrov za promet smo se o tem že pogovarjali, na tem področju moramo še naprej delati in eh, poskrbeti za rezultate. Kajti tukaj gre za dve vprašanji. Prvič, kakšen je vpliv socialnega dumpinga na varnost, na varnost celotnega uh, prometnega sektorja. Znižanje stroškov ne zagotavlja kakovosti storitev in obstaja nevarnost, eh, da bo zatem prišlo do zmanjšanja varnosti eh, za evropske državljane. Potem pa je še tukaj vprašanje zagotavljanja delovnih mest. Potrebno si je prizadevati za rast in za poslovanje. Vendar pa je potrebno zagotoviti tudi dostojna delovna mesta. Socialni dumping je torej tema, eh, s katero se bomo soočili in sicer pogumno soočili. Evropska unija in Evropska komisija morata delovati na dvojni ravni. To sem že izpostavil. Potrebno je poskrbeti za tehnične direktive na vseh področjih, ampak Evropski parlament in tudi vlade se morajo soočiti tudi z drugim, namreč političnim vprašanjem. To je naloga Evropskega parlamenta. Na ta način bomo namreč lahko dosegli razvoj. Na prometnem področju je to seveda ključnega pomena. Počasi zaključujem. Še tema pristanišč. Naslednjič vam bom lahko morda že posredoval nove informacije, ampak tema pristanišč je zagotovo ključnega pomena. 80 odstotkov blaga, eh, ki potuje po Evropski uniji, potuje eh, preko evropskih pristanišč. Zato so pristanišča ključnega pomena, predstavljajo veliko nevarnost, krati pa tudi veliko priložnost in zaradi tega je potrebno pristanišča razviti. Direktiva za to področje, o kateri bomo razpravljali tudi z Evropskim parlamentom, bo ena izmed ključnih nalog italijanskega predsedstva. Zahvaljujem se vam eh, za potrpežljivost, za zastavljena vprašanja. Zahvaljujem se tudi predsedniku, da mi je dal uh, malo več časa. Odgovoril pa bom eh, tudi na konkretno vprašanje glede povezave Turin-Lion, ampak o tem se bom eh, pogovoril bilateralno s kolegicama. Najprej bi se zahvalil eh, tudi za odgovor, da mi na moje vprašanje še niste odgovorili. Zanima me prav, kakšen bo vaš zasebni prav, eh, odgovor. Ob treh pride gospod Kalas, ki bo pozdravil stare in nove člane odbora in hvala tudi vsem tolmačem, da so uh, ostali z nami, tako da smo lahko vse čas še imeli tolmačenje. Hvala vsem in še, še najbolj pa gospodu ministru Lupiju. Hvala.